stoa in tako naprej. Ali nam bodo na voljo tolmači in ali bodo lahko obiskovalci vstopili v stavbo v četrtek? To je izjemno pomembno vprašanje. Torej, naj vam odgovorim. Pripravljam elektronsko sporočilo, ki ga bom podpisal osebno in ki ga bom poslal vsem vam, ki včeraj niste bili tukaj, torej vsi boste prejeli te informacije in sicer okoli 11. ure. In to sporočilo bo vsebovalo vse odgovore na vprašanja, ki smo jih že obravnavali. In en, eden izmed odgovorov bo tudi ta, ki vam ga bom podal sedaj. V sredo bodo potekali vsi odbori brez glasovanj. Osebje Evropskega parlamenta bo prisotno v četrtek, vendar pa ne bomo imeli plenarnega zasedanja. Vsi ostali sestanki pa bodo potekali kot običajno. Torej skupine, ki prihajajo v Strasburg, bodo lahko obiskale Evropski parlament. Morajo imeti seveda dostop do stavbe Evropskega parlamenta. Lahko bodo te skupine vstopile tudi v polkrožno dvorano, samo plenarnega zasedanja ne bo in tudi ne glasovan v odborih. Kaj te ta teden smo se odločili? da ne bodo potekala glasovanja. Sicer pa bo vse potekalo kot običajno tudi v četrtek. Torej v četrtek in petek se lahko podpišete. Lahko zapišete, da ste bili na vzoči. Ta seznam bo na voljo. Vse dodatne informacije pa boste dobili v elektronskem sporočilu ki ga boste prijeli nekje do 12. ure. Torej, vsi boste vedeli, kako smo se dogovorili včeraj. Včeraj je potekala konferenca predsednikov, poleg tega se je sestal tudi biro Evropskega parlamenta in rešili smo veliko vprašanj. Od danes pa imamo tudi delovno skupino, ki vključuje službe Evropskega parlamenta in ta delovna skupina je v stalnem stiku z mano, sam pa sem v stiku s predsedniki političnih skupin, kajti moramo biti v stalnem stiku, da lahko sprejmemo ustrezne odločitve, kar zadeva ta teden in prihodnje tedne. Zapomniti si morate, da bodo prihodnji teden potekale seje odborov in Zato moramo poskrbeti za ustrezne priprave. Tudi za naše razprave v Bruslju. Nismo še sprejeli odločitev glede tega, ampak te odločitve bodo sprejete v prihodnih dneh. Torej, pričakujete lahko kratke informacije z moje strani, kar zadeva odločitve v bližnji prihodnosti. E, kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie komisji sedaj pa k naši prvi točki na dnevnem redu izjava sveta ter izjava komisije kar zadeva motnje v letalskem prometu v Evropi naj naredim kratek uvod kot veste se odločitve sprejemajo za nekaj dni naprej in te odločitve sprejema izvršna veja evropskih inštitucij. Torej, bosta te odločitve sprejela svet in komisija. Tako svet in komisija sta zelo dejavna že od pretekle nedelje, mi kot poslanci pa imamo tudi nekaj obveznosti. Tukaj gre za bolj dolgoročen odziv na krizo. Radi bi vključili naše parlamentarne odbore v reševanje krize in poleg tega bi radi v okviru mini plenarnega zasedanja razpravljali o tej krizi in se odločili morda v obliki resolucije. Torej, tukaj se obračam na vas, dame in gospodje. V svojih prispevkih predlagate tudi, kako bi lahko parlament prispeval k rešitvi trenutnih problemov. Tukaj gre za probleme, ki neposredno zadevajo tudi naše evropske državljane. Mi smo imeli probleme z prihodom v Brusel in Strasburg, ampak to so naši notranji problemi, ki si ne zaslužijo javne pozornosti. Razmisliti pa moramo o tem, kako rešiti probleme, s katerimi se srečujejo naši državljani zaradi ohromitve letalskega prometa. Torej razmislite o tem, kaj bi lahko kot poslanci storili, da bi izboljšali situacijo v prihodnih tednih. V začetku izbruha ognjenika je bila odgovornost predvsem na svetu in komisiji in zahvaljujem se tako svetu in komisiji, ter predajam besedo predstavniku sveta, gospodu Lopezu Garini. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi dobro vemo, da je letalski promet strateškega pomena. Vpliva na državljane, vsak dan gre za temeljno pravico evropskih državljanov, hkrati pa letalski promet vpliva tudi na gospodarske dejavnosti. Če pride do težav oziroma do prekinitev letalskega prometa, ki zadevajo več kot le eno državo, potem se še bolj jasno pokaže ta strateški pomen letalskega prometa in posledice so izjemno obsežne. Glede na to, da trenutni problem zadeva večino evropskih držav, smo se znašli v krizi brez primere. In na to krizo se je potrebno ustrezno odzvati. Vse skupaj je velik paradoks, kajti Evropska unija pravzaprav nima veliko pristojnosti na tem področju, saj ne toliko pristojnosti kot na drugih področjih kljub temu pa se mora odzvati, poskrbeti mora za ustrezne ukrepe. Pri tej krizi sta pomembna predvsem dva elementa. Prvič gre za zelo hudo krizo, drugič pravne pristojnosti Evropske unije na tem področju so izjemno omejene. In v takšni situaciji ni lahko sprejemati ukrepov na evropski ravni, kljub temu pa smo poskrbeli za ustrezen odziv. In sedaj se zastavimo vprašanje, kaj smo pravzaprav storili. Najprej smo se obrnili na države članice, ki so uporabile ustrezne protokole za ravnanje v takšni situaciji. Odbor v Londonu je pristojen za ognjeniški pel in gre za znanstveni odbor, ki je odločil, da je potrebno letalski promet omejiti in tako smo tudi storili. Skušali smo znižati tveganje, kolikor se le da, in zagotoviti kar največjo možno varnost. Torej, odbor Eurocontrol je sodeloval z odborom v Londonu in tako so bile sprejete te odločitve. V zadnjih dneh je bilo veliko tehničnih sej in včeraj je prišlo do političnih odločitev evropskih prometnih ministrov. Špansko predsedstvo, svet in Evropska komisija predvsem komisar Sim Kalas. Smo trdo delali cel vikend, zahvaljujem se komisarju, gospodu Kalasu in skupaj z Eurokontrolom smo poskrbeli za bolj natančen odziv na to, kar se je pravzaprav razvilo že v dolgoročno krizo, ki ima velike posledice za celotno Evropsko unijo, pa tudi preko meja Evropske unije. In Imamo tudi priporočilo Eurokontrola, ki je bilo včeraj soglasno sprejeto na seji v Bruslju. Prisotni so bili komisija, svet, eh, Eurokontrol in pa predstavniki letališč ter predstavniki civilnega letalstva. In sprejeta je bila torej odločitev, ki definira tri območja. Prvič je tukaj območje, kjer je gostota vulkanskega prahu največja. Tukaj velja popolna prepoved letalskega prometa. Potem je tukaj drugo območje, kjer ni nobenega pepela in lahko letalski promet poteka brez omejitev. Potem pa je tukaj še umestno območje, kjer je gostota prahu nizka in kjer je letalski primet, promet sicer dovoljen, vendar pa prihajajo novi podatki strani Eurokontrola vsakih šest ur in potem je potrebno sprejeti nove odločitve. Gre tudi za vprašanje, ali bi morda lahko vzpostavili določene koridorje ki bi omogočili nemoten letalski promet. Takšna je torej odločitev Eurokontrola in 27 držav članic Evropske unije je to priporočilo sprejelo, tako da imamo sedaj pristop, skupni pristop Evropske unije. Torej, bila je sprejeta ustrezna odločitev. Države članice so dobile predlog, kako ravnati in ta predlog so tudi sprejele. Gre za predlog odbora Eurocontrol in glede na ta predlog bomo sedaj tudi ravnali. Obstaja prepaved letalskega prometa na določenih območjih, kjer le te predloge kjer so leti seveda povsem prepovedani, pri tem pa se opiramo na podatke Eurokontrola, ne zgolj na podatke držav članic, ampak upoštevamo tudi podatke, ki izhajajo iz testnih poletov brez potnikov. Poleg tega sodelujemo tudi z proizvajalci letalskih motorjev, z letalskimi družbami in tako naprej. to so torej nadaljni ukrepi, ki so jih sprejeli prometni ministri včeraj pod španskim predsedstvom. Gre za bolj natančno delovanje kot v zadnjih dneh. Delujemo na osnovi znanstvenih podatkov, na osnovi priporočila Eurokontrola in poleg tega je potrebna koordinacija na področju umestnega območja. Tako so se odločili ministri. Države članice morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi državljanom ponudile tudi druge oblike prevoza. Sicer omejujemo prosto gibanje državljanov Evropske unije, pa tudi drugih Sim Kalas bo vodil tudi delovno skupino v sodelovanju s komisarjem Almunijo in komisarjem Renom in ta delovna skupina bo prihodni teden predložila poročilo, kar zadeva gospodarske vidike te krize. Poleg tega se bo kmalo sestav tudi novi svet prometnih ministrov, ki se bo ukvarjal z temi vprašanji. Torej, odločili smo se za koordiniran evropski pristop, ki bo temeljil na varnosti, na učinkovitosti, na natančnosti in pa na varstvu pravic evropskih državljanov. Gospod Buzek, res me veseli, da tudi parlament vodi razpravo o tej temi. z to razpravo, bo izpostavljena tudi vloga neposrednih predstavnikov evropskih državljanov. Gre za odgovor na povsem nepričakovano krizo in potrebno se odločiti, kako se bomo v prihodnosti odzivali na takšne krize. Hvala lepa, gospod minister. Rad bi se zahvalil za vsa pojasnila. Tudi sam bi vam rad zagotovil, In prosim, da to sporočite tudi svetu ministrov in pa celotnemu španskemu predsedstvu, da je Evropski parlament pripravljen sodelovati. Želimo razpravo v okviru odborov, kajti odbori normalno delujejo. Torej z veseljem bomo povabili predstavnike komisije na seje teh odborov in seveda bi radi bili vključeni v vsa prizadevanja. Izvoljeni smo bili neposredno v različnih volilnih okrožjih povsod po Evropi, torej naša vključenost nujno potrebna. Seveda smo pripravljeni na sodelovanje, storimo pa lahko le, kar je v pristojnosti zakonodajne veje oblasti. Ne moremo prevzeti naloge izvršne veje oblasti. Sedaj pa v imenu Evropske komisije. Komisar Sim Kalas, beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, gospod in gospodje, z veseljem vam predstavljam poročilo o aktivnostih, ki jih je sprejela Evropska komisija, kar zadeva vpliv na krizo letalske prometa v Evropi po, po izbruhu EFL-a Fjokelujela na Islandiji. Kot veste, so bili vsi leti v število 84 tisoč odpovedani. In kot veste, je bila tudi videokonferenca prometnih ministrov v ponedeljek. Imeli smo izredni vrh za transport. Predstavil bi vam štiri sporočila sveta. Vsi prometni ministri se zauzemajo za koordiniran odziv Evrope nacionalne rešitve niso primerne za reševanje tega promera, saj gre za letalski promet na globalni ravni in tukaj spodbujam duh sodelovanja med prometnimi ministri. Ta duh je bil zelo živahen in že v soboto smo se živahno pogovarjali po telefonu. Vsi so bili pripravljeni sodelovati. Druga točka je, da je varnost na prvem mestu in da tukaj ne moremo delati nobenih kompromisov. To je bilo in ostaja naša primarna zaveza. Zagotavljamo vrhunske varnostne standarde za naše državljane. Ministri so se odločili za napredovano koordinirano odpiranje zračnega prostora v Evropi. To se je začelo ob 8. zjutraj danes preko Eurokontrola, ki je opredelil tri cone v svoji odločitvi glede na stopnjo kontaminacije prva cona se nahaja v središču eh, tega oblaka, potem pa se oddaljuje. In na osnovi teh con naj bi zagotavljali varnost. Druga eh, cona načeloma ne ogroža letalskega prometa. Eh, kljub temu, da se v tej coni še nahajajo določene količine vulkanskega pepela. Seveda pa se bo odločitve o letenju v tej coni sprejemale na osnovi odločitev pristojnih organov držav članic. Tretja cona pa je brez vulkanskega eh, eh, pepela in tukaj ni nobene navarnosti za letalski promet. Vsake šest eh, ur se izdelujejo zemljevidi z premiki in se posreduje nacionalnim organom, ki so pristojni za nadzor letalskega prometa. To je tudi v zvezi z vzpostavitvijo evropskega eh, programa za letalstvo. Vem, da lahko tukaj računamo na močno podporo Evropskega parlamenta eh, tudi za skupni eh, zračni prostor v Evropski uniji in na svežem, ki je s tem povezan. Organizirali smo posebno skupino, skupino komisarjev, ki se bo ukvarjala z državnimi pomočmi na tem področju. Včeraj sem se pogovarjal z predstavniki letalskih družb, ki pravijo, da zaenkrat še niso v stanju ugotoviti, kakšna je izguba, gospodarska izguba za njih z vsemi posledicami, ki so izhajale iz teh eh, prekinitev. Najpomembnejše je bilo, da se je ponovno začelo leteti, eh, tako da bomo v prihodnje ugotavljali, kakšno je stanje in kako pomagati letalskemu sektorju zelo pomembno, ne so tudi pravice potnikov, pri čemu moramo spodbujati implementacijo na tem področju. Vsi se strinjajo s tem, da so pravila že dobra in da gre tukaj za vprašanje izvajanja, to pa je v rokah držav članic, ki bi morali tukaj prevzeti pobudo in podati svoje zamisli za boljše izvajanje teh predpisov. Zdaj pa naj nekaj povem o nekaterih eh, poskusih eh, eh, mešanja pristojnosti, to se pravi tega, kdo je zakaj pristojen, kdo je pristojen za izdelavo modelov, kdo je pristojen za odločanje in tako naprej. Vem, da prihajajo volitve v posameznih državah, ampak vse odločitve v Evropi so se sprijemaj na osnovi obstoječih modelov, ki so bili pripravljeni v ta namen za namene prekinitev. Gre za medvladno pristojnost, pa tudi za pristojnost mednarodnih eh, inštitucij. In vse temelji na obstoječih informacijah eh, in analizah. Eh, s tem ni nič narobe. Lahko seveda razmislimo o tem, kako bi ta model spreminjali in tudi o tem smo se včeraj pogovarjali vendar pa ne eh, moremo reči, da, mod, da je mod, evropski model popolnoma odpovedal. To ni res. Gre za izredne razmere, gre za izredni dogodek, gre za izbruh ognjenika in eh, nepričakovane posledice, nepričakovano širjenje vulkanskega pepela nad eh, Evropo, kar se zelo redko zgodi. To ni nekaj takega kot uh, snežne padavine ali kaj podobnega, česar smo bolj vajeni. Vendar pa je postalo jasno, da gre za nekaj zelo izjemnega. Zato smo že čez konec tedna vodili različne razprave in, in ugotovili, da bi bilo treba takoj obvestiti prometne ministre. Te odločitve pa so v rokah neodvisnih eh, organov in inštitucij, ne v naših eh, rokah. Eh, kot je gospod Lobesgariga že povedal, je v tem odločal Eurocontrol, z njim smo bili v stalnem stiku. In v bistvu je Eurocontrol predstavnik letalskega sektorja držav članic. Skratka, Odločitve se tukaj ne sprijemajo samovoljno, zato so pristojni, točno zato ustanovljeni organi. Tukaj vodimo zelo zapletene razprave, ker eh, gre za problematično področje, gre za tveganje tudi za človeška življenja. Tako da je eurokontrol deloval na osnovi sodelovanja in se dogovoril za ta model spostavitve treh con letenja. Zadeva torej sploh ni v pristojnosti skupnosti, vendar pa je ta dogodek pokazal. da je nacionalno postopanje tukaj preseženo. Zato moramo zdaj narediti nekaj, da bomo spostavili evropski pristop za ureditev to vrstnih eh, vprašanj. Seveda moramo analizirati tudi posledice in rezultate in potem ugotoviti, kako naprej. V tem trenutku pa je najpomembneje, da se letalski promet eh, spet začenja, da letala eh, letijo in da se potniki lahko vračajo domov ali na svoje destinacije. To je bilo ključno vprašanje, s katerim smo se ukvarjali včeraj. To je pravzaprav vse, naj povem, da tesno sodelujemo s svetom in z eurokontrolom ter spremljamo situacijo tako, da bi lahko sprejeli potrebne nove odločitve, ko bo to potrebno. Ampak trenutna rešitev je dokaj eh, dobra in je omogočila ponovno letenje na večini destinacij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik Evropske komisije, gospodu Simu Kalasu. Evropska ljudska stranka ima zdaj besedo gospa Wortmann-Kohl. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa komisiji in eh, svetu za eh, predstavitve k krizi v letalskem prometu. V zadnjih dneh se je jasno pokazalo, da nima držav samo Evropski parlament, ko letov ni, temveč celotna evropska družba in evropsko gospodarstvo. Zato je tudi tako pomembno, da smo danes eh, v parlamentu organizirali to nujno razpravo. Podovanja eh, so ustavljena, cele gospodarske panoge so prizadete zaradi te krize v letalskem prometu. Seveda je varnost na prvem mestu, to mora biti popolnoma jasno potnike je treba prevažati varno. Vendar pa enostavno nismo bili pripravljeni na takšen izredni eh, dogodek. Eh, zaporo zračnega, zapora zračnega prometa je bila eh, prvi ukrep, prvi dan, ko se je nad Evropo pojavil oblak pepela. In naslednjih dneh so modeli, računalniški modeli pokazali, da naj ne bi leteli, testni leti pa so dobro potekali po drugi strani. Vse to je pripeljalo do odpiranja zračnega prostora na osnovi dejstev. Zbiranje teh dejstev pa pomeni velike naloge. Prvi korak je bil storjen včeraj, te naloge je treba zdaj še razširiti, odzivati se bo treba bolj hitro. Zapiranje in odpiranje eh, zračnega prostora mora potekati hitreje, zato potrebujemo strezne ukrepe kar zadeva skupni zračni prostor v Evropski uniji. Ta je lahko sicer blokirana oziroma bi lahko omogočil, da bi države koordinirano prej delovale. Letalske družbe eh, so prizadeli velike izgube. Izgube so zelo velike, grejo v milijone, enake so izgube tudi zaradi eh, izpada potovanj. Vprašanje je, ali bodo vse te stroške morali, nos, morali nositi letalske družbe. Vprašati se je treba, odkot je prišla škoda in kako bi lahko plačevali kompenzacije. Naprimer, Letalske družbe so na osnovi direktive o pravicah potnikov eh, potnike ustrezno podprle in eh, jim pomagale. In zato je vprašanje, a bi morda lahko ko izplačali ustrezno kompenzacijo, nadomestilo eh, za to pomoč iz evropskega proračuna. O tem bo treba razmišljati tudi o državnih eh, pomočeh, vendar pa moramo, se moramo izogniti temu, da bi države članice same podpirale na nacionalni ravni eh, letalske družbe preko državnih subvencij, ampak bi morali to centralizirati na evropski ravni. Eh, hvala lepa. Za socialiste in demokrate v Evropskem parlamentu Martin Šolc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod in gospodje, mislim, da ima ta kriza tudi človeško dimenzijo, o kateri moramo danes tudi govoriti. Na deset tisoče ljudi je obtičalo nekje in tam nekje čakajo, da se lahko končno vrnejo domov. Mislim, da moramo danes jutraj tudi pomisliti na te ljudi. Mnogi od nas so bili deležni podobne usode smo pa eh, člani neke privilegirane skupine eh, poslancev, ki ima še določene prednosti. Imamo pa celo vrsto ljudi, ki so eh, razkropljeni po svetu in se ne morejo z dopusta vrniti domov, v šole, v službo, ki so brez sredstev prepuščeni sami sebi. Mislim, da moramo na te ljudi pomisliti tudi danes zjutraj in upam, da bomo te ljudi čim prej spravili domov. Letelska letalske družbe so eh, ključnega pomena za gospodarstvo, ne samo za potniški promet, ampak tudi za prevoz tovora. Vidimo, da so izgube, ki se zdaj pojavljajo eh, zaradi tega izbruha ognjenika gospodarsko, bistveno večje kot izgube, ki jih je povzročil 11. september. Zato apel komisiji, če bomo imeli državne subvencije za letalske družbe, potem bi morala biti komisija zelo fleksibilna pri podeljevanju to vrstnih eh, pomoči. Zavedati se moramo tudi, da je letalstvo del zelo eh, krhkega infrastrukturnega koncepta, ki ga imamo v Evropi. Če letalski promet eh, izpade, nismo sposobni kompenzirati te izgube. Že pred 20 leti smo začeli razmišljati o izgradnji transevropskih omrežij, sploh kar se tiče železniški promet. To naj bi predstavljalo pomembno, eh, verodostojno in tudi, kot vidimo zdaj, za preživetje pomembno rešitev. Kolega Elkadravi bo tukaj omenil še nekaj elementov, naj omenim samo nekatere. Eh, še do danes nam ni uspelo spostaviti interoperabilnosti v Evropi, nemški eh, vlak ne more voziti v eh, Madrid in tudi te živele naprej do Budimpešte, ker nismo usklajeni. Tukaj bi morali delovati bolje in tudi parlamentu ne bi smeli delovati eruptivno, ampak kontinuirano delati na zadevah, ki so nam pri srcu. Hvala lepa gospa Gezin Meissner z Alde. Lepa gospod eh, predsednik, eh, gospod eh, komisar in minister iz Španije. No, Tukaj smo videli, da je narava še vedno močnejša od vse tehnologije, ki jo imam na voljo. Ljudje so se nekaj naučili je bila lekcija za nas. Po drugi strani pa moramo tudi povedati, da smo v tem primeru ugotovili, da v Evropi še nismo tako daleč, kot eh, bi morali biti. Že 20 let govorimo o notranjem trgu, tudi na področju prometa. Že 20 let govorimo o skupnem zračnem prostoru v Evropi, kar seveda ne bi preprečilo izbruha eh, ognjenika na Islanji, vendar pa bi omogočilo to bolj koordinirano delovanje. Danes nimamo še eh, koordinacije med eurokontrolom in eh, skupnim zračnim prostorom v Evropi. Prav tako nimamo interoperabilnosti v železniškem prometu. Ne moremo eh, kupiti železniške karte od severa na jug Evrope. In že iz tega razvidno, da imamo marsikaj zapisano na papirju, marsikaj pa v realnosti ni izvedljivo in še nekaj državljani mogoče niso bili posebno zadovoljni z reakcijo v Evropi. Seveda je bila situacija zelo težavna in seveda tudi noben nacionalni minister ni mogel sprostiti nacionalnega zračnega prostora, če je. Eurocontrol upozarja, da to ni varno. Kljub temu pa nismo imeli nekih eh, meritev z vremenskimi baloni, naprimer, in to je razjezilo mnoge državljane in lahko razumemo tudi letalske družbe, ki so se pritoževali, saj imajo te velike izgube in bi se želele hitrejšega ukrepanja. Imamo torej veliko gospodarsko škodo pri letalskih družbah in seveda si želimo, da se potniki čim prevrnijo domov. Za potnike v Evropi pa je pomembno, da stok imamo možnost eh, nekega prevoza, da je tukaj več ponudb. Zato je eh, pomembno imeti v Evropi tudi različne prometne možnosti, ki jih lahko izvajamo tudi ob izpadu letalskega prometa. Razmisliti moramo o tem, kako ukrepati v tej situaciji, kaj se da narediti in kako podpreti letalske družbe, ki imajo zdaj velike izgube, hkrati pa omogočiti potnikom, da ohranijo svojo mobilnost, ki je velik dosežek eh, v Evropi Seveda, očkodnine ne moremo dobiti od samega ognjenika, narava ima svoje zakonitosti in na te ne moremo vplivati, moramo pa se ustrezno na nje odzivati. V interesu evropskih državljanov, zato se mi zdi zelo pomembno, da bo zdaj izpostavljena posebna skupina pod vodenjem podpredsednika Kanasa. To je zelo pomembno in potem bomo lahko razpravili naprej, kakšne bodo posledice za prihodnost in pouk iz tega. Hvala lepa. V imenu liberalcev in demokratov je govorila gospod Majstner. Eh, gospod Mihel Kramer iz Zelenih. Gospodje predsedniki, gospe in gospodje, Evropa se je v zadnjih dneh eh, bistveno spremenila, zato ni kriva velika nesreča, tudi ne boj proti podnebnim nesrečam ali pro, predrag kerozin. Razlog za to je bila tokrat narava sama. Ognjenik na Islandiji je človeštvo enkrat za vse le pokazal, kakšno moč ima narava nad nami. Iz tega bi se morali nekaj naučiti. Človek ni vse mogočen in eh, nikoli ne bo. Odgovor na izbruh ognjenika je bil evropski, ker lahko vulkanski pepel zaustavi letalske motorje in se nabere na šipah eh, letal, je Eurocontrol prepovedal letalski promet in najprej poskrbel za varnost. Zato bi se v imenu zelenih zahvalil Eurocontrolu in prometnih ministrih, ki so to odločitev podprli, sploh nemškem ministru Ramcauerjem. Po tretji moramo tudi Združenje pilotov Kokpit, ki se obnaša bolj odgovorno kot menedžerji letalskih družb. Pravi namreč, da je odpiranje zračnega prostora neodgovorno v takšnih razmerah, ali je zračni prostor varen ali pa ne, ne glede na to, pod kakšnimi pravili skozi njega letimo ali pač pademo na tla. In to odpiranje ne služi varnosti. Zato zahtevamo, da se odpre zračni prostor nad Evropo, ko lahko izključimo vsakršno tveganje za letenje. Vsi politiki so pozvani, da se ne upognejo pred pritiskom letalskih družb in da ne prenašajo odgovornosti na pilote. V teh dneh pa se tudi boleče zvedamo, da je nacionalna in evropska prometna politika v preteklosti bila zgrešena, se je menila, da lahko zapostavlja železniški promet in je vse stavila na letalski promet. Letalske družbe vsako leto od Evrope dobijo 14 milijard daril zaradi tega, eh, ker se trošarine na kerozine ne pobirajo. Že V tem eh, smislu se relativira začasna izguba letalskih družb. Vendar je iz tega treba potegniti eh, neko eh, lekcijo. Potrebno je zagotoviti tudi mobilnost in zaustaviti podnebne spremembe. Zato hvala lepa vsem železnicam v Evropi, ki so skočili za to, da bi potnike prepeljali na njihove destinacije. Izbruh ognjenika na Islandije bi moral biti opozorilo za nas vse da je to, kar danes doživljamo, eh, konkretno izvajanje prihodnosti prometa. Promet prihodnost svoje prometa pa bo lahko izvedena, če ne bo potekala čez noč. Zato pozivamo vse države eh, članice Evropske unije, da prioritete nacionalne in mednarodnega prometa postavijo na drugačen način. Eh, tukaj je treba spremeniti tudi prioritete, kar zadeva financiranje kjer je treba dati prednost železniškemu prometu. Hvala lepa. E pa je sedaj na vrsti gospod Peter Van Talen, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Videli smo, kako pomembne so podnebne spremembe in kako nam lahko zagode vreme. Prišlo je do izbruha ognjenika v Islandiji in evropski promet je bil kar nekaj dni ohromljen. Verjamem, da je edina možnost. ki eh, jo danes lahko sprejmemo, je, da bi lahko nadaljevali z letalskim prometom, vsaj v omejenem okviru, glede na podatke, ki jih imamo na voljo. Poleg tega, gospod predsedujoči, mislim, da smo bili preveč togi v svoji politiki do sedaj. Zaprli eh, smo pravzaprav zelo odločno zračni prostor in ne vem, če je bilo to najbolj ustrezno. Let eh, KLM-a, ki je preletel ognjenik eh, v Ameriki, pa tudi druge, zdi se mi, da smo tukaj prenagljeno delovali. Podali smo se v oblak eh, vulkanskega pepela. In eh, pravzaprav zelo težko je prenesti eh, ustrezne zaključke na podlagi gostote in se odzvati na današnjo zgodbo. Če sedaj podpremo pristop, ki smo ga zauzeli, lahko postopno začnemo odpirati letalski prostor na določeni višini. Mislim, da je evropski odgovor in evropska politika tukaj izjemnega pomena. Zahvaljujoč eh, islamskim ognjenikom bomo morali poiskati ustrezne odgovore in oblikovati ustrezno prometno politiko. Velike letalske družbe, ki prisujejo velik pomen varnosti, eh, so jezne, ker so izgubile veliko denarja, ampak mislim, da moramo upoštevati še en vidik, koncentracija vulkanskega pepela zahteva pragmatične rešitve v prihodnosti. Poskrbeti moramo za to, eh, da se v prihodnosti odzivamo varno in odgovorno in eh, da upoštevamo tako varnost kot tudi gospodarstvo. Najlepša hvala. Gospod Lotar Biski, GUE NGL je naslednji. Spoštovani gospod predsedujoči, Odločitev varnostnih letanskih organov je bila ta, da ne bo ogrožala varnost in zdravje potnikov. To je bilo popolnoma primerno. Čeprav smo zaprli zračni prostor kar nekaj dni, čeprav smo utrpeli veliko gospodarsko škodo, to velja predvsem za letalska podjetja in prevoznike. Mislim, da je pravzaprav neodgovorno ravnanje letanskih družb, da so se piloti podali na pot. In to postavljam pod vprašaj. Pozdravljam tudi statistiko oziroma politiko Evropske komisije, kar zadeva državno pomoč. Upoštevati pravzaprav eh, moramo ta pristop, ker bo drugače prišlo do velikih gospodarskih težav. Na nazadnje govorimo o zaposlitveni politiki v Evropski uniji. Evropska unija in države članice morajo pomagati, ker če ne, se bodo zadeve samo zaostrile in ta politika je pravilna. Poleg tega moramo oceniti politiko državno pomoči in potrebujemo zavezujoče dogovore. Letalske družbe pa, moramo to zagotoviti, ne bodo odpuščale dodatnega osebja. Ravno tako ne smejo znižati osebne prejemke omenjenega osebja. Zagotoviti moramo še eno zadevo. Namreč ne smejo jim odtegniti prejemke, ne smejo jim eh, zmanjšati eh, število počitnic oziroma dopustov. To moramo nedvomno preprečiti. Evropska komisija mora zagotoviti kontinuitirano politiko na tem področju, mora nadzorovati varnost letalskega prometa. Poleg tega želim povdariti še en vidik. Gre za nadzor, ki pravzaprav se mora boriti proti socialnemu dumpingu. Tukaj govorim predvsem o državnih pomočeh, o subvencijah, ki smo jih eh, namenili bankam. Banke so tukaj doživele veliko lepega, pomagali smo jim, oni pa se niso ustrezno socialno odzvali. Tako da dobiček eh, nam ne sme biti na prvem mestu. Varnost eh, ljudi je na prvem mestu in zato moramo poskrbeti. Najlepša hvala. Eh, pan spolupševodničonci grupe EU. Najlepša hvala. Evde, gospod Speron. Mir žudi. Hvala lepa. Po moji presoji je prišlo do zaostanka na odziv na situacijo, ki jo je povzročil izbruh ognjenika. Prva prava odločitev je bila sprejeta včeraj. Torej, štiri dni smo potrebovali za sprejetje operativne odločitve. Mogoče so bili ukrepi pretirani. Na prvi vrst, v prvi vrsti je bilo potrebno zagotoviti varnost, ampak vseeno se sprašujem, zakaj prepovedati letalski promet v Belgiji, če se uh, vulkanski oblak nahaja nad uh, Norveško. Upoštevalo se je pravilo, ki ga poznamo že dolga leta. In sicer, da je potrebno v prvi vrsti zagotoviti varnost, letalo in pilot pa naj ostaneta v hangarju. Vendar pa to ni pravi odziv. Potrebno je seveda zagotoviti varnost posadke in varnost potnikov. In zato so bili sprejeti ustrezni ukrepi včeraj, vendar pa nažalost prepozno. V prihodnosti se je seveda potrebno odzvati na takšne situacije ob upoštevanju varnosti, vendar pa ne moremo enostavno prepovedati vseh letov, ampak se morajo ukrepi opirati na realistično situacijo, ne na statistično situacijo. Gre namreč za sektor, ki je vitalnega pomena za eh, celotno gospodarstvo. Posledice ne bomo občutili le v letalskem sektorju, ampak tudi v turističnem sektorju in pa v celotnem gospodarstvu. To smo videli tudi po napadu na ZDA 11. septembra. Torej, pozivam k hitrim odločitvam, k resnim odločitvam, ki pa bodo upoštevale tudi posledice. E, zgod... Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu neodvisnih Gospa Anželika Bertman, izvolite, beseda je vaša. Spoštovane kolegice in kolegice. Varnost je na prvem mestu. Tveganje, ki pravi, da bo to vplivalo na motor in tudi možnost, kaj se bo zgodilo, ali bo to letalo strmoglavilo. To je bilo tudi letalo britanske skupnosti British Airways, ki je imela velike težave in tudi KML iz leta 97. Tudi oni so leteli skozi oblak vulkanskega pela. Samo malo je manjkalo, da bo prišlo do katastrofe. Človeško življenje pravzaprav nima cene, zato mislim, da je zelo dobro, da se ustrezno odzovemo in piloti so prevzeli odgovornost. Testne lete so izvedli, vendar pa samo na določenih eh, višinah. In mislim, da ti vizualni leti niso pravi odgovor. Poskrbeti moramo za to, da imamo ustrezne odgovore. V primeru KLM-a so bili priča vukarskemu pepelu, ampak vidljivost je bila zelo slaba. Globalizacija je zelo omejena. To nam kaže tudi ta zgodba. In vsi se zavedamo gospodarske škode in posledice. Potem pa vrednost človeškega življenja. To je veliko bolj pomembno kot gospodarske dobrine. Ravno zato se moramo zavedati omenjenih incidentov incidentov. In zato pravzaprav vas pozivam, da smo iztrez, ustrezno preudarni in previdni tudi, kar zadeva vzpostavitve omenjenih treh con, kar smo sedaj naredili. Najlepša hvala. Sedaj pa ostali govorniki. Gospod Matjo Groš, izvolite. Najlepša hvala. spoštovani predstavnik sveta, komisije, predsednik, kolegice in kolegi. Pravzaprav je to del široke in obsežne razprave, ki smo jo v Evropskem parlamentu že vodili. To je verjetno naredila tudi Evropska komisija pravzaprav bi si želeli, eh, da bi lahko vplivali na to problematiko, če bi si to seveda želele države članice. Tako da ta razprava ni posvečena samo letalskemu prometu, ampak tudi železniškemu prometu in prometni politiki nasploh. Ponovno si moramo zastaviti določena vprašanja in eh, postreči z ustreznimi odgovori. To velja tako za nacionalne države, kot tudi za predstavnike letalskih, prevoznovskih in nacionalnih nadzornih organov. Mislim, da smo se tukaj ustrezno sklajevali. In eh, prednostna naloga je varnost potnikov, ne pa toliko gospodarski dobiček. Seveda je gospodarstvo tudi tako pomembno, ampak eh, varnost veliko bolj. Države članice se po mojem mnenju zelo ustrezno odzvale. Verjamem, da v prihodnosti bodo nacionalne organizacije, letalski eh, provozniki in eurokontrol tisti, eh, ki bodo sprejeli odločitve usklajeno, ne pa samo določene letalske družbe. Na zadnje gre za strokovnjake, ki zastopajo različna mnenja in moramo biti previdni. Seveda gre za katastrofo za posamezno gospodarstvo. To je sektor, ki ga je že prizadejal eh, la velika kriza, recimo spomnimo se samo dogodkov 11. septembra. Potem pa evropska raven je ustrezna raven za delovanje. In mislim, da moramo poiskati evropske odgovore. Zagotoviti moramo svežen pomoči, ki naj bi bil združljiv na ravni skupnosti, seveda. Uh, Zagotoviti moramo ustrezno raven pomoči, ampak kot sem že rekel, moramo preseči nacionalni ukvir, ker bomo lahko samo tako zelo uspešni. Pravzaprav je upravičeno, da smo veliko krat govorili o pravicah potnikov v Evropskem parlamentu. Kakšne so razmere danes na terenu? Potniki imajo določene težave, nismo jim pomagali dovolj ustrezno. Letalski prevozniki, ki so bili prizadeti, bodo po mojem mnenju potnike obravnavali na takšen način, eh, da jim bodo zagotovili te pravice. Potem pa enotni zračni prostor, to je odgovor za prihodnost in mislim, da se bomo o tem pogovarjali veliko krat v Evropskem parlamentu v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala. Gospod Elka Drav je naslednji, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednika, predstavnik sveta, komisar, kolegice in kolegi. Tri vidiki so, mislim, da izjemnega pomena. Najprej poskrbeti moramo za tiste potnike, ki so obtičali v prometu. To mora biti prednostna naloga. Potrebujemo evropski odziv. Pravice evropskih potnikov pomenijo predvsem to, da jim moramo zagotoviti ustrezno raven pomoči. Vemo pa, da veliko krat nimajo ustreznih informacij na voljo. Zato bi gospoda komisarja na tem mestu pozval, da oblikujemo skupen nabor evropskih pravil, pri čemer naj bi sodelovali z letarskimi prevozniki, varnostnimi organizacijami, tako da bi lahko spostavili okvir za pomoč in delovanje v tovrstnem kontekstu. Poleg tega bi bilo dobro, da bi imeli delovno skupino na ravni komisije in držav članic, tako da bi lahko te ljudi čim prej eh, vrnili domov. Vem, eh, da je to v rokah letalskih družb, ampak tisti, ki so nekoliko bolj oddaljeni od eh, Evropske unije, imajo velike težave in postopno odprtje značega prostora jim ne pomeni veliko. Hitro se moramo odzvati. Potem pa postopki, ki vključujejo prepoved letov. Še enkrat ponavljam, potrebujemo boljše evropsko sodelovanje. Enotni zračni prostor prihodnosti nam bo tukaj v veliko pomoč. Vendar pa se zdi, da Evropska unija nima neposredne zmogljivosti, da bi se odločala, kar zadeva evropski zračni prostor in varnost letalskem prometu. Zato tukaj ne moremo biti dovolj uspešni. Vendar pa včeraj zvečer smo v Evropi usvojili relativno konzervativen matematičen statističen model. Uštevali smo najbolj črn scenarij, glede na to, kaj se lahko zgodi z ognjeniškim pepelom. V ZDA pa uporabljajo popolnoma drugačen model. Prepoved letov velja samo na tisti višini, ki presega sam ognjenik letalski prevozniki so se odzvali in ta postop, pristop je popolnoma drugačen. Posvetimo se obema modeloma in eh, vprašajmo se, kako smo lahko čim bolj učinkoviti in varni. Pa še ena zadeva ob koncu, gospod predsednik. Kaj bo z gospodarskim vplivom? Kako ga bomo zaezili? Mislim, da je dobro, da opredelimo, kdo je pristojen za določeno področje. Vseeno pa potrebujemo skupnostni pristop. Ne smemo misliti, da bomo lahko pravzaprav povrnili škodo vsem, ker je bilo preveč ljudi vpletenih. Najlepša hvala, gospod Sterk, se naslednji na mojem seznamu. Imate minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej mi dovolite, da se obrnem na špansko predsedstvo. Seveda, to ne leti samo na vas, gospod minister, ampak eh, govorim o vaših predhodnikih in o tistih, ki vas bodo še nasledili. Kako je pravzaprav možno, da vseh teh letih nismo oblikovali evropskega pristopa? Vedno gre za svet. Evropski parlament in komisija vedno znova izvajamo pritisk na svet, da se dogovorimo o nekakšnem kompromisu. Zakaj? Zato, ker Evropski svet eh, vedno zastopa nacionalno oziroma medvladno politiko, ne pa evropske. To smo se naučili. Slišali smo, da potrebujemo boljšo koordinacijo. To ne velja samo za upravljanje zračnega prometa in zračnega prostora. Nacionalne države lahko učinkovito delujejo, ampak, eh, gospod minister, rekli ste, da Evropska unija nima tukaj ustreznih pristojnosti. Zakaj jim ne bi zagotovili te dodatne pristojnosti, se sprašujem. Stvari bi bile veliko bolj enostavne. Potem pa znanstveni podatki. Obstaja center v Londonu, eh, ki je strokovnjak eh, za določena področja sodeluje z Eurocontrolom in osvečajo se letalski varnosti. Ali je to dovolj? Ali bi morali evropski model okrepiti, tako da bi lahko združili različne vidike, tako da bi dejansko imeli evropski center, ki bi se posvečal varnosti v letalskem prometu? Pred 200 eh, leti je ognjenik izbruhnil in morda se lahko ta zgodba ponovi. Še enkrat ponavljam, okrepiti moramo evropski model. Pomembno pa je tudi to, da se zavarujejo pravice letalskih potnikov in da upoštevamo državno pomoč in da imamo tukaj enoten model. Gospa Izabel Duhon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na tisoče in tisoče ljudi ima velike težave v tem trenutku. Vseeno pa želim povdariti, da izbruh vulkana pravzaprav pomeni nekakšen alarm za vse nas. Videli smo, da smo prevelik, preveč odvisni od letalskega prometa. Ta je nadomestil ostale oblike prevoza. To se pa ne bi zgodilo, če bi imeli eh, drugačno politiko. Tega nismo pričakovali. Jasno je, eh, da moramo preoblikovati prometno politiko. Tukaj popolnoma podpiram komisijo in svet, ki pravijo, da je varnost na prvem mestu. Pridnostni pristop eh, je poglavitnega pomena. Poglejmo si samo, kaj se je zgodilo na področju farmacijskih izdelkov. Zaradi previdnostnega načela in eh, preventive eh, so morali porabiti veliko denarja na ravni državnih pomoči. Ne smemo pretiravati. Tako državne, države članice kot tudi svet morajo prednostnemu in previdnostnemu pristopu posvetiti velik pomen. Ampak kolegice in kolegi so že omenili pomen železniškega prevoza. Imamo določeno vizijo prometne strukture, ki ne bi jo uveljavili na ravni Evropske unije. Razpoložljivost različnih oblik prevoza je bistvena in to je pravzaprav tema bele knjige, ki smo jo že obravnavali na ravni našega odbora. Najprej eh, moramo zagotoviti ustrezno povračilo tistim ljudem, ki so obtičali. Poskrbeti moramo, da se ciljno odzovemo in da pomagamo tudi letalskim družbam. Mislim, da bi bilo dobro, če ne bi spodbujali videokonference. To je po mojem mnenju nujno in to je prilagojeno duhu časa. Veliko več bi morali storiti in leteti bi morali veliko manj. Govorimo o vseh nas. To je omenil tudi gospod predsednik. Evropski parlament eh, naj bi premislil o tem, eh, kako naj bi deloval v prihodnosti. Tako da bi morda bilo bolje, če delamo dva tedna in da bi delali cel teden, ne pa, da delamo samo dva dni in pol ali pa samo eh, tri dni, tako bi bili veliko manj odvisni od letalskega prevoza. Ta odvisnost je zelo krhka. To je narava zelo jasno pokazala. Videli smo, da na te zadeve ne moremo vplivati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 da številni moji kolegi, ki so se oglasili eh, pred menoj, se niso posvetovali strokovnjaki. To so ljudje, ki so na tisoče in tisoče ur leteli in so bili v pilotski kabini. Zdaj pa se je to sprevrglo v politično razpravo. Mislim, eh, da eh, tukaj moramo poiskati ustrezne odgovore in Sklep eh, Eurokontrola je bil po mojem mnenju prenagljen. To bi lahko potrdil. Vse smo pravzaprav vrgli v isti koš. Nismo upoštevali eh, raznolikosti in eh, nismo upoštevali različne vidike tega položaja. Stalno spremljanje in nadzor. To mislim, da je nauk te zgodbe. Tiste sklepe, ki pa smo jih sprejeli, smo sprejeli v dolgoročnem okviru in lahko povem, da bi lahko tukaj zauzeli drugačen pristop. Hvala lepa za minuto in pol. Gospod Enan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, mislim, da je sedaj potrebno poskrbeti v prvi vrsti za podporo tistim, ki so na takšen ali drugačen način žrtve te krize. Poleg tega pa je potrebno izkazati solidarnost tudi zaposlenim v letalski industriji, ki so poskušali ustreči potnikom. Veliko je ljudi, ki radi kritizirajo, ki pa nimajo konstruktivnih predlogov. K temu ne želim prispevati. Naša glavna prioriteta mora biti varnost potnikov. Bolje je, da je potnik nezadovoljen in živ, kot pa da zaradi letalskega prevoza izgubi življenje. Evropa mora bolje sodelovati, poskrbeti mora za boljšo komunikacijo, za boljše seznanjanje javnosti. To je izjemno pomembno. Evropska varnostna agencija bi morala imeti tukaj več pristojnosti, poleg tega so potrebni stalni znanstveni posveti, tako da bodo sprejete odločitve vedno tudi utemeljene. V prihodnosti, kot je bilo že rečeno, moramo poskrbeti za boljšo povezavo različnih oblik prometa, poskrbeti moramo za boljšo interoperabilnost. Gospod predsedojoči, če Se želimo izogniti dvomom, potrebujemo ustrezen odbor za preiskavo nastale situacije. Hvala lepa, gospa Ana Rozbah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zastavljajo se številna vprašanja. Letalski promet je ohromljen in v tem trenutku tudi ni konkurenčen. Enako velja za ameriške letalske družbe, pa tudi za azijske letalske družbe, ki v Evropi ne morejo pristajati. Torej, izgube so se porazdelile na vse. Sedaj gre za vprašanje odškodnine za letalske družbe in o tem se bomo pogovarjali v prihodnih dneh. Veselim se, da imamo sedaj načrt z tremi conami, z tremi območji. V Financial Times smo lahko prebrali kritike, da ta odločitev ni bila dobra, da bi morali sprejeti ameriški model, kjer se letalske družbe odločajo same. Evropa tega ne sme dovoliti, to bi bila namreč katastrofa, kajti letalske družbe bi lahko zaradi dobička vseeno letele in pri tem ogrožale naše državljane. Poskrbeti moramo za nadaljni razvoj, razviti je potrebno nove letalske motorje, ki ne bodo tako občutljivi. letalski promet pa je že nasplošno zelo izpostavljen recimo terorističnim napadom, pa tudi naravnim nesrečam. Torej je potrebno zagotoviti tudi druge možnosti. Recimo hitre vlake. Potrebno je poskrbeti za razvoj na tem področju in pa za boljšo povezavo med velikimi mestimi hitri vlaki bi lahko bili konkurenčni letalskemu prometu v Evropi. Hvala lepa, gospa Rozbah. Dve minuti, gospa Hübner. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod minister, gospod komisar. Danes bolje vemo, kakšni so stroški za letalske družbe. Vemo tudi, da so nekatere industrije imele dobiček zaradi te katastrofe. Vsekakor pa je bilo evropsko gospodarstvo prizadeto zaradi naravne nesreče. Rada bi izpostavila dve točki. Najprej državno pomoč. Ta je že bila zagotovljena ameriškim družbam po dogodkih 11. septembra. Evropska unija predlaga hiter postopek za zagotovitev državne pomoči in to pozdravljam. Vendar pa me zanima, ali vemo, kakšen bo obseg tega proračuna. Potrebno je poskrbeti tudi za davčno usklajevanje. Ali je državna pomoč res najboljša rešitev ali razmišljate tudi o drugih možnostih v Evropski komisiji? In še druga točka, tukaj gre za sposobnost Evropske unije da se odzove na krizo. V prvih dneh ni bilo posvetov, ni bilo koordinacije med pristojnimi nacionalnimi organi. Čeprav je zaprtje zadevalo 80 odstotkov celotnega evropskega območja. Koordinacija je izjemno pomembna. Slišali smo, da bi koordinacija pomagala k sprejetju boljših odločitev. Po mojem mnenju je sedaj pravi trenutek, da poskrbimo za napredek na področju kriznega menedžmenta. Posledice so namreč zelo obsežne tako znotraj Evropske unije, kakor znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Zanima me torej, kako boste izkoristili to krizo za izboljšanje krizne sposobnosti Evropske unije. Poskrbiti moramo, da bo Evropska unija bolj učinkovita. Najlepša hvala, gospod Hübner. Sedaj pa za eno minuto kolega Svoboda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih dneh sem videl, kakšne so alternative letalskemu prometu. Peljal sem se z avtom iz eh, Beograda na Dunaj in potem z vlakom v Strasburg. Kar zadeva ceste, te so precej dobre, tudi v državah, ki mejijo na Evropsko unijo. Kljub temu pa moram dejati, da je situacija na področju železniškega prometa povsem drugačna. Če bi uresničili čez evropska območja oziroma omrežja, potem bi imeli že več hitrih vlakov in v nekaj urah se je sedaj na vlaku zgodilo, da stranišča več niso bila uporabna. Nekateri eh, so na vlakih stali ali pa sedeli kar na tleh, kajti eh, vlaki so bili preveč obremenjeni. Torej, poskrbeti moramo za nov zagon, za nove hitre vlake, za boljše rezerve, kar zadeva kapacitete Evropske unije. Videli smo, da nimamo dovolj rezerv, ko pride do naravnih nesreč in poskrbeti je potrebno za njihovo okrepitev. Hvala lepa, kolega, za minuto in pol predajem besedo kolegici Bilbao. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa gospodu Lopezu Garidu in gospodu Kalasu za vsa prizadevanja. Nahajamo se v krizi, ki Nikakor ni bila predvidljiva, vendar pa smo potrebovali preveč časa za odziv na to krizo. Šele po petih dneh smo se pravzaprav resnično odzvali. Upam, da bodo naši zaključki danes tukaj jasni in praktični in da bodo pomagali našim državljanom. Potrebno je poskrbeti, da bodo naši zaključki uresničljivi. Davkoplačevalci bodo morali plačati tudi to krizo in zaradi tega imajo pravico do večje preglednosti do sprejetja odločitev, ko se zapirajo letališča in do boljšega obveščanja, kajti obveščanje javnosti nikakor ni bilo zadastno. Potrebujemo več preglednosti. Vedeti moramo, kaj se dogaja in kaj to pomeni za evropske državljane. Potem pa je potrebno zagotoviti tudi varstvo pravic potnikov. Vedeti moramo, kdo je odgovoren za kaj, kdo je pristojen za kaj, kakšen je obseg pristojnosti in poznati moramo tudi zastavljene roke. Strinjam se z komisarjem Kalasom, da je potrebno natančno poučiti, kaj, pravčiti, kaj počnejo letalske družbe, da bi pomagale potnikom. Letalske družbe pa potrebujejo jasno definicijo državne pomoči, koliko državne pomoči lahko omogočimo, po kakšnih pravilih. Zavedati pa se je potrebno tudi posledic te krize na zaposlene v letalskem prometu. Potrebno je izboljšati ukrepe Evropske unije, tako da v podobnih okoliščinah ne bo prišlo do izkoriščanja nastale situacije z namenom ustvarjanja dobička. Hvala lepa. Za eno minuto, gospod Bradburn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je bilo že rečeno, nihče ne bi mogel predvideti dogodka, do katerega je prišlo na Islandiji. In tudi letalske družbe tega niso mogle predvideti. Niso mogle predvideti izbruha ognjenika, pa tudi ne gospodarskih posledic. Sprejeli smo ekstremno odločitev, zaprli smo eh, celoten letalski promet. Pri tem pa bi morali zagotoviti, da pride do učinkovite komunikacije. Eurokontrol in nacionalni, pristojni nacionalni organi so prispevali k zaustritvi krize. Vsakih 6 do 8 ur je prišlo do novih informacij, zaradi tega potniki niso načr mogli načrtovati svoje poti domov, poleg tega pa letov niso mogle načrtovati tudi letalske družbe. Moderna tehnologija naj bi nam pomagala pri načrtovanju situacije, vendar pa kljub vsej tej tehnologiji eh, se še vedno zanašamo na lasten prst, ki ga namočimo in potem ugotavljamo, odkot pravzaprav piha veter. Hvala lepa. Kristin Daverek. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rada povdarila, da je bilo prav, da so evropske države zaprle zračni prostor, kajti v prvi vrsti je potrebno zagotoviti varnost evropskih državljanov. Nekatere letalske družbe so zahtevale odprtje celotnega zračnega prostora na osnovi enega ali dveh tesnih poletov. To se mu zdi povsem neodgovorno. Obžalujem, da je bila zapora zračnega prometa okrepljena še z nerazpoložljivostjo vlakov in drugih oblik prometa. Rada bi pozdravila odločitev komisije, da dopusti državno pomoč za letalske družbe. To je pravi pristop v tem času krize. Kljub temu pa mora to ostati izreden ukrep. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za očkodnino potnikom, katerih let je bil odpovedan ne sme priti do zlorab. Uredba 261 iz leta 2004 predvideva očkodnino potnikom in zato moramo to tudi zagotoviti. Potniki ne smejo biti dodatno obremenjeni. Številne letalske družbe so dejale, da ne morejo povrniti stroške letalske vozovnice za odpovedane lete. To se mi zdi nesprejemljivo. Potrebno je poskrbeti za očkodnino, tako kot morajo očkodnino zagotoviti tudi turistične agencije. Gospa Tikao. Hvala lepa. Gospod predsedojoči. 800 milijonov potnikov uporablja državni, upravlja letalski promet na ravni Evropske unije. Izbruh ognjenika na Islandiji je pokazal, kako izpostavljen je letalski promet v Evropski uniji. Več kot 16 tisoč letov je bilo odpovedanih v Evropski uniji in številni potniki so obtičali v Evropi ali pa izven Evrope. Varnost potnikov mora biti naša glavna prioriteta. Zaradi tega bi morali znotraj Evropske unije poskrbeti za učinkovit sistem, ki bi potnikom omogočil uporabo drugih oblik prometa. Tukaj govorim o železnici, o cestnem prometu in pa o ladijskem prometu. Če bi imeli takšen sistem, potem bi približno 66 odstotkov vseh potnikov, ki so obtičali zaradi zapore zračnega prometa, lahko odpotovalo domov. Torej potrebujemo ustrezna sredstva za razvoj prometa znotraj Evropske unije. Hitri vlaki bi morali biti zagotovljeni v vseh državah članicah. Poleg tega pa je potrebno razviti tudi notranje plovne poti. Pokazati je potrebno, da imamo dovolj politične volje, da bomo poskrbeli za premik v Evropi. Najlepša hvala. Minuto in pol ima gospod Gallagher. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi pozdravil prizadevanja komisarja Kalasa in pa ministrov za promet. Situacija, v kateri se nahajamo danes, nas opozarja na to, da smo še vedno v rokah matere narave. Prihajam iz države, ki je ločena od Evrope in sicer sta potrebna dva prečkanja oceana, da dosežemo Evropo. Veliko upanja je bilo po začetnem opozorilo, da bo prišlo do izboljšanja letalskega prometa, da bo prišlo do ukinitve omejitev, vendar pa te še zmeraj veljajo in veliko ljudi je obtičalo ne le v Evropi, ampak tudi drugje. Potrebno je pomagati tem ljudem. Veliko jih je namreč, ki imajo doma družine in ki ne morejo domov in letalske družbe jih morajo obravnavati odgovorno, ne pa da jih zanemarjajo. Gospodarske posledice so seveda zelo obsežne in pozdravljam vzpostavitev delovne skupine komisije za odziv na to situacijo. Ključnega pomena je tudi okrepitev vloge Eurokontrola. Ogneniški pepel namreč ne spoštuje gospodarskih ali pa geografskih meja potrebno je imeti osrednji organ, ki bo posredoval v takšnih primerjih. Ni učinkovito, če se odziva 27 držav članic. Hvala lepa, predsedojoči je prekinil govornika. Sedaj pa Viki Forca, minuto. Thank you. The ash cloud has... Vulkanski oblak je povzročil tragedijo za številne potnike, pa tudi za številne kolege eh, iz bolj odaljenih delov Evrope. Predsedstvo se je potrebno zahvaliti, da je bila sprejeta odločitev, da ne bi bilo demokratično, če bi v Evropskem parlamentu glasovali brez teh kolegov. Kljub temu, pa je potrebno povdariti, da nas je ognjenik opozoril na to, da nismo gospodari tega planeta, da tudi nimamo odgovorov na vsa vprašanja. Jasno je, da je potrebno bolje razumeti vulkanski pepel, vulkanske eh, pline in zaradi tega so potrebne dodaljne raziskave na tem področju. Poleg tega smo bili upozorjeni tudi na to, kako zelo odvisni smo od letalskega prometa. To odvisnost je potrebno zmanjšati. Zato pozdravljamo investicije v uh, uporabo moderne tehnologije za seje, poleg tega pa tudi načrte za zmanjšanje obsega zračnega prometa in tukaj bi parlament lahko bil zgled. Hvala lepa, gospod Ford. Dve minuti. Kolega Marinesko. Hvala lepa. Gospod predsedojoči. Izredni naravni pojavi, kot recimo izbruh ognjenika, so nepredvidljivi. Neustrezen odziv na takšno situacijo lahko zagovarjamo vendar zgolj enkrat, zato moramo poskrbeti za boljši odziv na takšne naravne pojave v prihodnosti. Seznanjanje javnosti je bilo nezadostno, En teden po izbruhu ognjenika še zmeraj ne vemo, kako dolgo bo ta izbruh trajal in kakšno je tveganje. Potrebujemo centr za spremljanje takšnih naravnih pojavov, tako da bodo letalske družbe in potniki lahko sprejemali boljše odločitve. Naše odločitve niso bile enotne, ni bilo sodelovanja med letalskimi družbami ni bilo ustrezne koordinacije pretoka potnikov, poleg tega pa tudi ni bilo ustrezne izrabe še obstoječih zračnih poti. Edini odgovor na to je vzpostavitev enotnega evropskega neba in pa vzpostavitev enotnega nadzora nad celotnim zračnim prostorom Evropske unije. Lansko leto sem bil poročevalec za Evropsko enotno nebo in imel sem zelo Državna pogajanja za svetom. Letos je bila podobna situacija, ko smo se pogajali o koridorjih za prevoz tovora. Mislim, da bi se morali končno kaj naučiti iz tega, kaj se je zgodilo. Naš odziv namreč ni bil zadosten. Nismo mogli zagotoviti alternativnih oblik prometa. V Evropski uniji danes ni mogoče kupiti vozovnice za prevoz z vlakom iz severa na jug Evrope. Naš odziv na naravne nesreče je nujno potreben. Poleg tega je potrebno poskrbeti za razvoj železniškega prometa. To mora biti naša prioriteta in države članice morajo to razumeti. Poleg tega ne zadostuje, da je pripravljena zgolj ena država članica. Vse države članice morajo biti enako pripravljeni in zato potrebujemo evropsko koordinacijo, evropsko odgovornost in pa možnost, da sprejmemo hitre odločitve na evropski ravni. Najlepša hvala. Gospod Marinesko, minuto in pol ima na voljo gospod Lambrinidis. Hvala predsedujoči. V viharju se obnese pravi kapitan, pravijo. In eh, ta dogodek, ki nas je zadev, je pokazal, da se je Evropska unija počasi odzivala in s tem spostavila težave za državljane. Tudi na gospodarsko krizo smo se odzivali zelo počasi. Tukaj treba omenjati določene zadeve, to je prepoved letenja in koordinacija. Na teh področjih ne zadošča, da se gospodarske družbe ukvarjajo z tem, da ni varnosti in da morajo oni prevzeti odgovornost, zato, zato bi morali poskrbeti ustrezne institucije. Nacionalni organi bi morali od vsega začetka morali se koordinirati z eurokontrolom in z meteorološko službo. Zdaj šele odpirajo zračni prostor in to na pritisk letalskih družb in to mm, se mi zdi zastražujoče v takšni situaciji, se ne moramo sprijazniti s tem, da postavljamo pod vprašanje varnost potnikov, ta mora biti avtomatsko zajamčena. Um, le nekaj potnikov je dobila zagotovitev letalskih družb za očkodnino za izpad uh, poletov. Mnoge letalske družbe ne počnejo prav nič. Zato bi moral parlament preveriti, kako letalske družbe izvajajo uredbo in kako so upoštevali pravice potnikov. Hvala lepa, gospod Lebrinidis. Dve minuti, gospod Bilet. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi, vsem skupaj dober dan. Gre za izredno situacijo, izredno stanje letalski promet je tukaj pod večjim pritiskom kot eh, po dogodkih 11. septembra 2001. Eh, kaže, to kaže, da nismo pripravljeni na ustrezno ukrepanje osebje pri potovalnih agencijah, pri letalskih družbah eh, so bili preobremenjeni, potniki so bili prepuščeni sami sebi. In tukaj treba sprejeti ustrezne ukrepe. Gospod in gospodje, Eh, gospod predsednik, potrebujemo evropski načrt za ukrepanje v sili v takšnih eh, primerih. Poleg tega je treba podati informacije eh, potnikom, ki so nekje obtičani. Zagotoviti je treba, da imajo koga vprašati in da se zagotovimo njihovo namestitev. Ve, bolje treba poštevati pravice potnikov, katerih Eh, ki so se znašli v težavah. Evropa bo morala več vlagati v čezmejne povezave hitrih vlakov. V železniškem prometu to je zelo pomembno, ker je letalski promet eh, zelo eh, občutljiv na zunanje vplive. V strategiji 2020 bi morali skleniti večje investicije v železniški promet, tudi za zagotavljanje večje varnosti in zaposlenosti in večje mobilnosti. Hvala lepa, gospod Bilet minuto in pol gospod Jolajnen. Hvala, predsedujoči. Kot da bi slutili, je odbor za promet, ki je tudi pristojen za varstvo pred nesrečami, sprijel oziroma pripravlja poročilo na lastno pobudo o ukrepanju v primeru naravnih nesreč. Kolega iz našega odbora je poročevanec in v kratkem bomo glasovali o tem poročilu. Vključili bomo tudi vprašanje balkanskega pripela, tako da bo parlament lahko hitro sprejel stališče glede teh tem. Lahko se strinjam s kolegi, ki pravijo, da smo zelo slabo pripravljeni na naravne nesreče. Na srečo jih je v Evropi ni veliko, zato tudi nimamo eh, veliko izkušenj z tem in vidimo, da krizni management zelo slabo deluje. Po eni strani je zadeva traja predolgo, pet dni Eh, preden smo v zrak eh, poslali eh, testno letalo. To je enostavno predolgo. Nekaj se moramo iz tega naučiti, ne želim nikomu nič učitati, vendar pa nam te izkušnje kažejo, da se bo treba izboljšati za naslednje primere. Ta oblak nam je pokazal tudi potrebo po več Evrope. Gospod komisar, pravite, da imajo nacionalni organi tudi svoje pristojnosti, vendar pa ljudje, ki so zaradi tega prizadeti, zaradi tega niso nič bolj zadovoljni. Na področju varstva pred nesrečami, pa tudi pri eh, skupni prometni politiki, moramo slediti več na evropski ravni in z Lisbonsko pogodbo imamo tukaj več možnosti. Zato eh, sprašujem tudi gospod Hübner, kako gledate na, v komisiji tudi na eh, prihodnost. Tukaj bo treba slediti nekoliko več. Hvala lepa za dve minuti. Gospod Delvu. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zmeda, katastrofa, nesporazumi. To so izrazi, ki se pojavljajo v tisku po zapori zračnega prostora. Če k temu ne štejemo velikih finančnih posledic, ki jih bo vse skupaj in imelo. Tukaj imamo zabore kot eh, po 19. septembru 2001, eh, vendar je še hujše. Še vedno je ogromno potnikov nekje in se ne morejo vrniti domov, torej je situacija katastrofalna in pet dni je trajalo, preden so se evropski prometni ministri sestali na videokonferenci in koordinirali delno odpravo zapore zračnega prostora. Seveda je treba poskrbeti za varnost, vendar pa je ukrepanje trajalo predolgo. Zdaj imamo delne polete, ki so dovoljeni, hkrati pa se zagotavlja večja varnost in pomoč eh, potnikov. Zagotavljamo, da se položaj oblaka vse čas spreminja, zato je vprašanje, kdo bo nadzoroval eh, zračne poti, a so letalske družbe predvsem odgovorne ali kdo bo tukaj uh, Eh, prevzel odgovornost, kako bomo zagotovili večjo koordinacijo med državami članicami. Vprašanje je tudi, ali, kako lahko ukrepimo alternativne možnosti prevoza. In vprašanje je tudi, kako zagotoviti povratek eh, na deset tisočih eh, ljudi, ki imajo pravico do pomoči. Doslej smo bili priča samo nacionalnim pobudam. Hvala lepa, gospa Ajala. Naslednja. Hvala lepa. Gospod predsedujoč, mislim, da bi morali razmisliti tudi o odgovornosti, ki jo imamo. Ne zadostuje, da delujemo na vladni ravni z agencijami in tudi ne z, samo z statističnimi modeli. Špansko predsedstvo je dejalo, da je potrebno sprijeti evropski pristop, nastala je popolna zmeda ki nismo znali več obvladati. In na tisoče potnikov je bilo obupanih. Vsi ti potniki se morajo čim prej vrniti eh, domov, zato potrebujemo ustrezne ukrepe povezane z načelom varnosti, tako da zagotovimo varnost tistih, ki letijo in tisti, ki so na zemlji pod letali, ki jih priletajo. Sodelovanje doslej ni bilo zadostno in vprašanje je, kaj Evropa počne komisar Kalas in špansko predsedstvo sta se odzvala v eh, rekordnem času. Nikoli seveda ni dovolj hitro, vendar pa smo zdaj dobili neko orientacijo. Ukvarjali so se s pomembnimi vprašanji in postavili neke smernice na prihodnost. Dejstvo pa je, da nimamo eh, dovolj dobrega upravljanja, da nimamo dobrih povezav in koordinacije in da nismo pripravljeni na uh, različne razmere, saj določene službe zapirajo svoje vrata čez uh, vikend, kar ni spremljivo v tovrstni okoliščinah. Gospodarstvo pa je tudi pod velikom pritiskom, kajti komaj smo išli iz gospodarske krize, že se soočamo s to novo situacijo. Storiti je treba vse, da omogočimo letalskemu sektorju, da se tukaj dobro izvleče. Potrebujemo pa še sistem, alternativni sistem, ki bo lahko nadomestil izpad letalskega prometa, če je to potrebno. Hvala lepa. Gospod Sazadaj, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospod in gospodje. Na vsak način se soočamo z krizo v letalskem prometu, ki je bil zmanjšan za 70 odstotkov. 80 odstotkov letališče je še vedno zaprtih. Upamo pa, da bomo prišli do konstruktivnih rešitev. Kot prvo bi morala komisija storiti vse v svoji moči. da izbruh islamskega gnojnika ne bi povzročil bankrota evropskih letalskih eh, družb. Tukaj imamo veliko eh, škodo in svet eh, ni pripravljen zastaviti novih pravil na področju varnosti. Tudi telesni skenerji ali pa pregled tekočin, prepoved našanja tekočin, ne bo pripeljala do izboljšanja varnosti in tudi ne bo izboljšala finančne situacije letalskih družb. Mislim, da je bilo smiselno zaustaviti, zaustaviti poljete na osnovi varnostnih tveganj, vendar pa se s tem vse skupaj ne bi smelo vse končati. ponuditi moramo podporo tistim potnikom, ki so obtičali na najrazličnejših letališčih. Tukaj smo večkrat govorili o pravicah potnikov. Zdaj pa ugotavljamo, je letalski sektor tako ključnega pomena za evropsko gospodarstvo, kot se nismo mislili. To je bilo pomembno tudi za tiste, ki so želeli oditi na pogreb v Krakov, pa jim to ni uspelo. Minuto in pol ima še gospod Jurg Leitfried. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, gospod eh, komisar, gospod predsednik, predsednik sveta, menim, da je, kar zadeva to krizo in eh, vpliv in eh, države članice, treba gotoviti, da so vsi odreagirali zadovoljivo. Varnost je bila postavljena na prvo mesto, seveda se lahko vprašamo, ali bi lahko oblake proučili že nekoliko prej, verjetno bi bilo to mogoče, ampak načeloma je bila stvar izvedena dobro. Zdaj pa moramo razpravljati in razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki so nekje obtičali. Z... Včeraj so me poklicali trije, družina iz Tajske, ki sedi na letališču in so rekli, da bi lahko previdoma odleteli 29. aprila. To se pravi, da bodo na letališču preživeli še en teden. Ali mladi v New Yorku, ki so jim povedali, da ne smejo zapustiti hotela za en teden, ker jih lahko kadarkoli odpeljejo na letališče. Ali pa obokojenci na otoku v Severnem morju, ki si ne morejo več privoščiti nadaljnega bivanja, pa vendarle morajo ostati tam. To so stvari, o katerih moramo razmisliti in razpravljati v Evropskem parlamentu. Za take situacije potrebujemo rešitve. Podati moramo ustrezne rešitve našim državljanom. Ne smemo pustiti samih pri reševanju teh problemov. Pomagati jim moramo. Hvala lepa. Bueno, muchas gracias, kolegas. Hvala lepa, kolegice in kolegi. smo v resnično posebni situaciji. Tema je eh, nujna in eh, mnogi ljudje se s to temo ukvarjajo. Zdaj imamo rekordno število prijav v okviru KHDI. 13, 14, 15 in še vedno imamo nove prijave, vendar pa zdaj ne bo moglo govoriti 20 ljudi, vendar bomo poskušali dati besedo vsem, dokler se ne vrne predsednik in je prosil, da ga zastopam začasno. Do povratka eh, predsednika parlamenta torej lahko nadaljujemo z postopkom KHDI in eh, bodo dobili vsi besedo. Najprej gospod Silvestri, poznate pravilo, eno minuto in potem vam izklopimo mikrofon. Zahvaljujem se komisarju in pa španskemu ministru za njun prispevek. Mislim, da je eh, bilo bistvenega pomena v tej kridi, da zagotovimo varnost potnikov. Nihče ni mogel predvideti naravne nesreče, do katere je prišlo. In Preprečili smo lahko le to, da bi se kakšno letalo znašlo v vulkanskem oblaku. Pojavljate pa se dva problema. Prvi problem je z časovnim okvirom. Odziv bi moral biti zgodnejši. Poleg tega bi lahko prej odprli določene zračne koridar, koridorje, kjer je bil letalski promet varen. Torej, potreben je odgovor na to. In še druga točka, številni ljudje so obtečali na letališčih, v hotelih in tako naprej. Predsedojoči je prekinil kolega. La. Gospod Tarabela. Ce débat nous a donné lieu à euh, beaucoup d'interventions de spécialistes du transport et c'est vrai que. V tej razpravi smo slišali zelo veliko govornikov, tudi strokovnjake iz področja prometa. Gospodarski učinki tega razvoja so prav tako jasni. E, človeške posledice so tudi jasne, posledice za ljudi. Državljani, potrošniki, potniki, ki so zdaj nekje v svetu in se ne morejo uh, vrniti. Gre so tiste, ki nimajo več nobenih finančnih možnosti, da bi lahko plačevali še naprej uh, e, prenočišče in podobno. To so velike težave za običajne državljane, zato bi morali razmisliti o, tudi o tem, kako predelati eh, direktive na področju potovanj in prometa, sploh ko gre za pošaljna potovanja. Mogoče bi tukaj predvideli tudi zavarovanje za primer delovanja više sile, da bi bili taki primeri tudi pokriti, da ne bi prihajalo do takšnih eh, problemov. Gospod Rabela, gospod Valenca. No le vemos en la sala. Tiene la palabra el señor. Gani v dvorani, naslednji gospod Masip. Gospod Vasin je. Prosim, bodite hitri, kajti drugače kolega ne bo prišel več na vrsto. Izvolite. Obecna situacija. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, trenutna situacija. Samo kaže, kako nemočni smo, ko se oglasi narava. V Evropi bi morali biti bolje pripravljeni na takšne primere. Bolje bi morali biti pripravljeni predvsem na hitro odzivanje v takšnih eh, primerjih. Sveda se je težko pripraviti na nekaj, kar bi se lahko zgodilo morda enkrat v 150 letih. Vendar pa smo zdaj ugotovili, da železniški promet v Evropi ni zadovoljiv in zdaj bi se lahko vprašali, kako to izboljšati. Druga vprašanja so, kakšne denarne pomoči bomo imeli za letalske družbe, ki imajo velike izgube, zdaj bo treba veliko denarja inicirati v izboljšanje finančnih pogojev za. Eh, te družbe. Drugo vprašanje pa je, kako izdelati strategijo, ki nas bo pripravila na dolgi rok eh, za odzivanje takih eh, primerov. Hvala lepa, kolega Masip. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo, kako absurdno je, da imamo takšne postopke. Ne povem, da, smo, da nismo izkoristili mnogih priložnosti Veliko smo imeli možnosti, da bi evropski zračni prostor vključili v evropske pristojnosti, pristojnosti evropske skupnosti. Tukaj se nismo mogli odzvati tako, kot bi bilo potrebno. Mogoče bi lahko to naredili vsaj na kopne, ko gre in tudi, ko gre za pravice potnikov. In lahko bi vsaj zagotovili, da ne bi prihajalo do eh, stavk v okviru tarifnih. Eh, Eh, pogajanj eh, v okviru socialnega dialoga. Hvala lepa, gospod Sikirski. Nadeje, že zaistnjava trudna situacija v transporcu evropejskim je bilo. Srečujemo se z težavno situacijo v letalskem prometu v Evropske unije. Upajmo, da se to ne bo razvilo v krizo letalskega sektorja. Iz tega dogodka moramo potegnite prave zaključke. Kar zadeva varnost eh, letalskega prometa in vprašanje mobilnosti, sta to prioritetni vprašanji. Zakoti moramo tudi, da bo promet eh, v vseh oblikah vzdržen oziroma trajnosten. Pričemer moramo upoštevati vprašanje, ustrezno mobilnost eh, ljudi in to ovora, sploh v času krize. Potrebujemo ustrezno koordinacijo na tem področju in vzajemno eh, podporo med letalskimi družbami in ostalimi. Hvala lepa, gospod Boris. V Unii Europejskiej procedur na, na wypadki takie, jakie zaistniały z... Udałem, da v Evropi nimamo osreznih postopkov za ukrepanje v sili v primerih, kot je bil izbruh ognjenika. Bolje bi morali imeti možnosti za koordinacijo. To ne bi smelo biti v pristojnosti držav članic. Drugo vprašanje je vprašanje eh, gospodarske ja, gajamstva. Tukaj bi moralo biti to del zavarovanja tudi kar zadeva pravice potnikov, ki so obtečali na letališčih. Potrebujemo ustrezno izgradno železniškega mreža za hitre vlake in eh, transevropska mreža. Tudi DIAS bi morali imeti ustrezne eh, pripravljene postopke za pomoč potnikom. Hvala lepa, gospod Arsenis. Hvala lepa. Dragi kolegice in kolegi, v zadnjih dneh smo bi bili priča še ne eh, doživetih dogodkov. Pokazalo se je, kako težko je priti iz Brusla v Štrasbur. Letalski promet je odpadel in zato smo morali potovati z vlakom, z ladjami, z avtomobili, kar je vzelo bistveno več časa, mnogi kolegi pa sploh niso mogli priti. Pokazalo se je, da imamo alternativne možnosti prevoza, pokazalo pa se je tudi, da železnice niso dovolj sodobne, da bi bile sposobne nadomestiti takšne izpade. Potrebujemo izboljšanje železniškega eh, prometa, ki bi lahko prevzel vsa potovanja do eh, dolžine tisoč kilometrov. Kajti izpad eh, poletov je tukaj pokazal eh, marsikaj. Treba pa je seveda poskrbeti tudi za okolje. Hvala lepa, gospod Alvarez, kot naslednji. Gospa Alvarez, pardon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odgovor, ki ga lahko zdaj najdemo, je odgovor, ki bo zadeve mogoče olajšal, nimamo pa možnosti preprečevanja. Zdaj bi bilo treba izkoristiti priložnost, eh, sploh zdaj, ko se pripravlja bela knjiga, da bi v to belo knjigo vključili tudi določene ukrepe za prihodnost, eh, tako da bi odpravili to odvisnost od letalskega prometa, ki jo imamo v Evropi. Spostaviti je treba večje ravnoteže na tem področju in okrepiti alternativne prometne eh, oblike prometa. In zato menim, da gospod Kalas in gospod Rosfeld, poročevalca tem področju, predstavljata želje, ki so jih izrazili kolegi. Pokazalo se je, kako je potrebno ukrepiti transevropska omrežja in železniški promet. Hvala lepa, gospod Binsen. Tak, tak, Der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da moramo gledati tudi v prihodnost. To, kar se nam je zgodilo, se nam bo zgodilo ponovno. Islandski strokovnjaki pravijo, da to eh, ni edinstven dogodek, da bo do takšnega dogodka ponovno prišlo. Ampak kdaj, kako? Gledati moramo v prihodnost in misliti na to, kako se bomo na takšne situacije odzvali. Potrebna je predvsem boljša povezava med prestolnicami Evrope. Poleg tega pa moramo izboljšiti tudi interoperabilnost. Najlepša hvala. Hvala. Fajon. Dragi kolegice in kolegi, seveda nam je vsem jasno da mora biti varnost potnikov na prvem mestu in da danes o njej govorimo predvsem zato ker nas je narava na to opomnila. letala po večjem delu evrope so na tleh potniki čakajo v nedogled letalske družbe se pogrezajo v rdeče številke delavci v industriji se bojijo za svoje službe gospodarska škoda je ogromna seveda imajo letalske družbe pravico misliti da če kmetje dobijo povrnjeno škodo zaradi naravnih nesreč so tudi oni upravičeni do odškodnin a za okolje smo v teh dneh pravzaprav naredili veliko. Ehm, povezanost naj bo to lekcija da evropa ehm, rabi boljšo povezanost letalskega železniškega in cestnega prometa da rabimo financiranje hitrih vlakov manj onesnaževanja.

Pravzaprav izražam veliko mero sočutja do vseh tistih, eh, ki so bili prizadeti, ko je prišlo do krize. Veliko govorimo o finančni, o gospodarski krizi, o transportni krizi in uh, imamo opravka s številnimi različnimi vrstami kriz. Evropsko območje je zelo prizadeto. Potrebujemo varnostno mrežo, potrebujemo zeleno mrežo, kar pomeni, da potrebujemo bolj ekološke oblike prevoza. Jasno je pa, da na to nismo ustrezno pripravljeni. Številni poslanci iz moje prične skupine, pa tudi ostali, ste govorili o tem, da obstaja velika potreba po tem, da vlagamo v ekološke oblike prevoza. To velja samo, ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za globalni okvir. Poleg tega bi bilo dobro, če razmislimo tudi o ladijskih oblikah prevoza. To bo dobro za okolje, ustvarili bomo nova delovna mesta in to krvavo potrebujemo v tem času. Hvala. Gospa Meissner. In eh, tukaj se pravzaprav moram opravičiti, ker bi vam moral dati besedo že prej, nisem vas opazil. Najlepša hvala. Ena stvar je postala jasna kar zadeva potnike. Oni so v srcu tega problema. Želi bi, da bi evropski potniki uživali možnost, da imajo varne oblike prevoza, zato potrebujemo ustrezne možnosti. Potrebujemo vse oblike prevoza, potrebujemo lete, seveda jasno je, da jih ne moremo popolnoma domestiti. Veliko krat smo govorili o hitrih vlakih, seveda bi bilo zelo dobro in ustrezno, če bi jih imeli več, bi bili ti na voljo. Ampak kaj ti bo koristil eh, najboljši vlak, eh, če se mora ustaviti na meji? Mislim, da se moramo posvetiti drugim oblikam prevoza, pri vrsti pa dejansko potrebujemo imamo nekakšno možnost, eh, da imamo vse evropsko prometno omrežje, ki je pravzaprav usklajeno z enotnim zračnim prostorom. Vsi se moramo pravzaprav uskladiti. Vse politične skupine so govorile o tem, da potrebujemo koordinaciji na ravno držav članic. Zdaj bi pozvala vse politične skupine, vse politične eh, stranke Evropske unije, da tega ne bi blokirali. Tako da prosim, eh, pretekajte na vlata vaših političnih skupin v vaših nacionalnih državah, da pravzaprav se posvetimo nekakšnemu odprtju zračnega prostora v Evropi skupaj nam bo uspelo. Če prepričamo naše nacionalne politike, potem bomo v prihodnosti imeli boljše odgovore na to vrstne krize. Najlepša hvala. Gospa Korina Krecu je naslednja, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V zadnjih dnevih smo zelo veliko govorili o gospodarski izgubi, ki je nastala in eh, predvsem letalske družbe so bile najbolj prizadete. To je dejansko stanje. Spostaviti moramo mehanizem, eh, tako da bomo zagotovili eh, pomoč za te gospodarske subjekte. Še toliko bolj, ker lahko ta kriza traje veliko dlje, kot smo to predvideli uvodoma. Ampak ena zadeva je bistvena, varstvo potrošnikov in varstvo letalskih potnikov. Potniki se pritožujejo namreč, eh, da obstaja različen tretma glede na letalsko družbo in glede na nacionalno državo. Potrebujemo eh, določeno harmonizacijo na tem področju. Izogniti se moramo takšnim scenarijem, da bodo ljudje obtičali na letališčih in odpreti moramo zračni prostor na ustrezen način. Pod parnjo.

pokazal, kako se je ustavila konkurenčnost in Evropska unija se je pokazala za nesposobno koordinirati svoj pristop k tej krizi. To ne le pomeni, da se ljudje ne morejo vrniti domov in so nezaščiteni ostali na letališčih, ampak eh, to pomeni, da nimamo nobene perspektive za prihodnost, ko govorimo o letalskih družbah in njihovih tesnih poletih. Evropska unija se mora koordinirati, potrebujemo več javnih storitev in več Evrope na tem področju. Najlepše hvala in sedaj gospod Pereida. Gracias, señor presidente. Gospa. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Očitno ta kriza ni bila predvedena in previdnostni pristop je torej ta, ki mora biti sedaj prednostna naloga. Naučiti se je treba nekaj iz tega. Pet let nismo slišali nobenega resnega evropskega glasu, nobene politične avtoritete ni bilo v Evropi, ki bi na to temo spregovorila. Potnikom nismo razložili, kakšne pravice imajo in kakšne alternativne možnosti za prevoz obstajajo za nje. Izhod iz te krize, po mojem mnenju, za navadne državljane pa prav gotovo ne more biti boj med eh, tistimi, ki se zauzemajo za previdnostni pristop in med tistimi, ki želijo pri tem kaj zaslužiti. Dejansko si moramo jasno predstavljati,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 na nek način sedaj razumljen kot eh, priložnost izogibati se odgovornosti. Če imamo neko nevarnost, kot je gripa, potem moramo vse cepiti. V primeru, da izbruhne vulkan, pa moramo zapreti zračni prostor. Čeprav eh, gre za pravo nevarnost. Vendar odgovornost se enostavno prenaša z enega na drugega in nihče ni pripravljen narediti karkoli, da bi kakorkoli ukrepal na tem področju v tem trenutku in povečal našo neodvisnost v zračnem prometu. Prav gotovo bomo sedaj priča še Aziji, Avstriji, eh, Afriki in drugim, ki bodo enako zaradi tega prizadeti. Okay. Eh, señor presidente bueno yo creo que. najlepša hvala gospod predsedujoči očitno smo dosegli dogovor in se sporazumeli da moramo upoštevati naravne pojave vključno z podnebnimi spremembami in mislim, da je to pomembno sporočilo za vse nas. Ravno tako je to pomembno sporočilo za Evropo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pomembno vlogo, ki jo Evropska unija igra. Nažalost je na milijone evropejcev bilo prizadetih zaradi te situacije, pa tudi mnogi so ostali zunaj meja Evropske unije in tudi mnoge panoge evropskega gospodarstva so bile prizadete. E ministri so odgovorni za zapiranje oziroma odločitev, ali bodo zaprli zračni prostor, vendar tukaj je prava potreba po ustreznem evropskem delovanju. Gospod Speroni, gospa Sprejra, govorili ste, da ni ukrepanja, vendar v petek je počasi postajalo jasno, da se situacija zaostruje, da se bo nadaljevala in Glede na to je špensko, špansko predsedstvo skupaj z eh, komisijo, eh, eurokontrolom in eh, drugimi strokovnjaki se srečalo. Sam sem nastopil pred javnostjo skupaj z gospodom Kalosom in razložil sem, kako bodo stvari potekale. Eurokontrol je imel včeraj sestanek in uh, svet eh, ministrov za zunanje zadeve, ki ga je sklicalo špansko predsedstvo, je o tem razpravljalo včeraj. Prav gotovo imamo akcijski načrt in vse evropsko razsežnost. Danes ravno začenjamo izvajati včerajšnje odločitve. In te so bile sprejete na izrednem eh, seji sestank eh, ministrov za transport Evropske unije. Določili smo uh, območja, kjer ne bo nobenega dovoljenega zračnega prometa, pa tudi tista, kjer bo to možno, kjer bodo poleti možni, seveda upoštevaje razmere in upoštevaje naravne danosti. Včerajšnja odločitev je nekaj, kar se izvaja že dan danes. In načelo previdnosti bo vedno veljalo in vedno se bomo zauzemali za varnost ter jo branili. Lahko že ta hip povem, da nam je evropski pristop omogočil veliko bolj uravnoteženo odločanje v tem primeru. Različne faktorje je bilo treba upoštevati in uspešno smo jih uskladili. To se vedno zgodi v izrednih situacijah, kot je bila ta v zadnjih dneh. Moram reči, da je bilo naše ocenjevanje tveganja zelo bo, veliko bolj jasno in natančno. In če upoštevam to, kar je rekel gospod Črnecki, upoštevamo tudi mnenje odbora v Londonu, ko gre za vulkanski prah. Seveda poslušamo tudi um, evropsko um, letalsko industrijo, pa um, tudi varnostne organe za zračni prostor v Kölnu. V vsakem primeru danes na osnovi znanstvenih podatkov Eurokontrola lahko eh, izvajamo odločitev, ki smo jo sprejeli včeraj. Ko bistvo je, da imamo sprva varnost v mislih, kar pa eh, zadeva vpliv na gospodarstvo, eh, je komisija pripravila posebne posebni načrt, posebno eh, delovno skupino, ki bo pripravila poročilo o gospodarskih vidikih in vplivih tega pojava. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pravico svobodnega gibanja. Naj samo uh, opomnim evropske vlade, da morajo omogočiti vrnitev njihovih državljanov domov, zato uporabiti vse, vse transportne sredstva, ki so na voljo, kajti gre za eno osnovnih načel, da imajo državljani pravico vrniti se domov, torej treba je zaščititi pravico svobodnega gibanja. Pri tem pa seveda ne pozabiti na eh, različ, pa potrebo po različnih razpravah, zato obstajajo ustrezni formati, upoštevati moramo tudi pravice potnikov v teh izrednih razmerah in seveda pripraviti uh, ustrezen način, uh, načrt za izredne razmere, ki pa bo dovolj transparenten, tako da bomo lahko spremljali delovanje Unije. V vsakem primeru moramo jim uporabiti učinkovit to železniško omrežje po Evropi, to je strateška potreba. Zgodovina kaže, da strukturiranje moderne države temeli na dobrem transportnih komunikacijah, tako po kopnu, po Eh, cestah, železnicah, pa tudi po morju in po vodnih poteh. V tem 21. stoletju prav gotovo ne moremo eh, imeti modernih držav brez ustrežne infrastrukture. Govorimo o železnicah in tudi drugih prevoznih sredstvih. Tukaj ne gre za politično in simbolno raven, ampak gre tudi za eh, praktičen pomen vključevanja eh, transportnih kopenskih poti eh, v infrastrukturo 21. stoletja. Prav gotovo to, kar smo slišali, je del našega pristopa. Ta pristop se udejanja in izvaja in mislim, da gremo v pravo smer v Evropski uniji. E, predstavitelj od Vira. Hvala lepa. Za vypovič. Point of order, yes, je. Potokovno vprašanje. Prosim lepo, da bi to razpravo podaljšali, kajti tukaj smo preveč uljudni. Ljudje so deležni nesramno slabe obravnave strani železniških družb in letalskih družb in tako naprej. Preveč. Uljudni smo prisiliti bi morali svet in komisijo, da bi zagotavljali podatke in informacije ljudem. Štiri od šestih informacijskih pisarn v Bruslju sta zaprti. To bi moralo trajati torej dlje. Več ljudi bi morali sodelovati v tej razpravi in sploh nisem zadovoljen z okrepi sveta in družbe in javnost mora sedaj spati na železniških postajah. No, to bi bilo ok. Hvala lepa. to vprašanje smo že večkrat izpostavili. Žal mi je, da niste mogli biti tukaj takrat. Vsi prejšnji govorniki so to omenjali. Okay. Govornik nima vključenega mikrofona. Uh, uh, uh, Oprostite, gospod kolega. Vse to je bilo omenjeno na našem zasedanju. Hvala lepa. Torej, sedaj pa bo tukaj podpredsednik komisije podal svoj odgovor, potem pa bomo razpravljali o še eni pomembni točki in z nami bo predsednik komisije, gospod Barozo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala lepa za vse vaše izjave. Samo štiri stvari vam želim povedati. Prvič, seveda, Zaradi tega dogodka imamo veliko materijala za razmislek v zvezi s svojimi strateškimi načrti. In eno najbolj zanimivih in ključnih vprašanj je intermodalnost in prožnost med različnimi načini prevoza. Torej, da bi železnice služile kot neke vrste alternativa drugim načinom prevoza. Kmalo bomo razpravljali o pregledu železniškega svežnja in tudi o prihodnosti prometa v Evropi. Vsekakor je to zelo pomembno vprašanje. Včeraj smo o tem razpravljali tudi na svetu ministrov. Obljubljam vam torej, da je to zelo resno vprašanje. Tudi vse, kar zadeva omejevanje odvečnih vidikov potovanja, kar zadeva gospodarski vpliv. Seveda bomo upoštevali vse vidike in predlagali bomo tudi določene ukrepe. Vendar moramo biti previdni. Vsi veste, da denar ne pride kar iz nič, zato moramo upoštevati tudi vse druge gospodarske akterje. Uravnotežen pristop moramo imeti in ne pričakovati čudežev. Nekaj želim povedati tudi o pravicah potnikov pravila so zelo jasna. Tukaj ste omenjali tudi dejstvo, da bi morda morali spremeniti pravila. Pravila so bila sprejeta na evropski ravni in tukaj je sodeloval tudi Evropski parlament. Pravila so dobra, vendar vprašanje je izvrševanje. To je v rokah držav članic in mislim, da imamo dober načrt za nadaljevanje izvajanja in izvrševanja teh pravil in tudi o tem, kako bi vplivali na države članice v zvezi s tem. Jasno je, kar je treba storiti v zvezi z zadevnimi potniki, ki so ostali na postajah te dni. In še ena stvar, to ni tako zelo pomembno, ampak številni kolegi so opozorili, da smo ukrepali prepozno in da nismo bili pripravljeni. Bil sem v Eurocontrolu, bil sem v stiku z ministri vsta čas. In v tej dvorani se srečujemo z isto dilemo, s katero so se soočali strokovnjaki in tisti, ki sprejemajo odločitve. Namreč, to je v rokah strokovnjakov in varnostnih organov. organov. Gre za dilemo med varnostjo in prožnostjo. Pripravljeni smo bili na izbruh ognjenika, ampak pričakovali smo več dokazov, en, eno letalo od družbe KLM je pokazalo učinke tega dima in tveganje torej obstaja, zato je treba lete odpovedati. Sedaj pa imamo bolj diferenciran pristop. Večina testnih poletov in večina podatkov, je prišla v Eurocontrol, nam je omogočila, da smo o tem razpravljali in tako bomo lahko poiskali tisto pravo resnico. Kar pa zadeva prožnost in prilagodljivost. To je v rokah držav članic. Nadaljujemo delo v zvezi z enotnim evropskim nebom, to je skupni evropski projekt in to je pot naprej, pot v prihodnost. Koordinacija na evropski ravni je torej način za delovanje v prihodnosti. To je ozadje, ki sem vam ga želel posredovati. Želim pa vam povedati tudi, da je tudi komisija podala izjave za tisk, to je bilo že v četrtek in petek, in opozorili smo, da je treba upoštevati pravice potnikov in jih obravnavati zelo resno podatki o pravicah potnikov so bili podani takoj strani komisije in v nedeljo pa smo začeli z obsežnim pokrivanjem, včeraj pa smo na širše razpravljali o tem. Kriza ni konec, imamo vsaj tri ali štiri načine, kako bi lahko to rešili. Najti treba rešitev za gospodarstvo in za potnike. Ponovno Izvajanje letov je rešitev, kajti le letala lahko nekatere potnike pripeljejo nazaj domov. Smo torej v težavnem položaju, s posledicami pa se bomo morali soočati vsi. Hvala lepa torej vam vsem za vaše pripombe in prav gotovo bomo še imeli priložnost o tem razpravljati. Hvala. E, Hvala lepa. gospod podpredsednik Kalas. Gospe in gospodje, razprava, ki smo jo sedaj le sklenili, je prav gotovo najpomembnejša točka na našem dnevnem redu. Že samo zaradi te razprave se je bilo vredno sestati v Strasburu ta teden, kajti Prav to javnost od nas pričakuje, namreč da se spopadamo s problemi, s katerimi se soočamo. In to počnemo prav danes. Prav tako se želim zahvaliti Evropski komisiji za to, da so.